za člana delegacije za odnose z ZDA na mesto Žanin Henis Plasjert. Ima kdo kakšno pripombo na ta predlog? Ne. S tem je ta predlog imenovanja tudi sprejet. Naj vas tudi obvestim, da v skladu s členom 3, odstavek 3 in 4 poslovnika, odbor za pravne zadeve na zasedanju 22. marca 2010 eh, potrjuje mandata Konstantina Grip in Jana Kozlovskega. Zato predlagam, da potrdimo oba mandata. Kdo je za potrditev obeh mandatov? Ima kdo pripombo? Ne. S tem sta mandata obeh kolegov tudi potrjena. Podpis zakonodajnih aktov v soodločanju v sredo bova s predsedujočim svetom podpisala.